Gospod predsednik. Gospod predsednik. Kolegs, please take a seat. Kolegice in kolegi, sedite, prosim. Uh, uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kolegice in kolegi, gospe in gospodje, žalostna informacija imam za vas. Let me say a few words, colleagues. Naj povem par besed. žalostne novice imam za vas. Gospod Ančelo Vasalo je bil star 57, je bil župan v regiji kampanji v Italiji. V nedeljo ga je umorila kamora, bil je na poti domov. Poznali smo ga pod vzdevkom okoljevarstveni župan, kajti prizadeval si je izboljšati okolje v svoji regiji. Gospod Vasalo se je vedno boril proti infiltraciji organiziranega kriminala v njegovem mestu. Zelo dober stik je imel s svojimi državljani. Ne smemo podcenjevati vloge organiziranega kriminala v nekaterih od naših držav članic. Skupaj moramo stati v solidarnosti zato da izkoreninimo to zlo iz naše družbe, zato da smrt Ančela Vasala ne bo za manj. Prosim vas, da ostanete za minuto molka. Njemu v spomin. thank you hvala so now colleagues we proceed kolegice in kolegi sedaj bomo glasovali Gospod Karim ima postopkovno vprašanje. Izvolite. Gospod predsedujoči, hvala. Pred os, čez 48 ur bodo milijoni muslimanov še vedno praznovali, mi pa se bomo spominjali terorističnega dogodka, ki se je zgodil pred devetimi leti. V združnih državah pa bodo kurili knjige Korana. To obsoja Vatikan in tudi drugi in upam, da bomo tudi mi storili enako. Skrajno dejanje kurjenja Korana je dejanje enega človeka in njegovih privržencev. Tega ne smemo enačiti z Zahodom in krščanstvom. Muslimani po vsem svetu morajo vedeti, da pastor s kurjenjem koranov ne bo dosegel nič. Izoliranje v svoji državi in v svoji veri. Samo skozi pravilno ravnanje lahko karkoli dosežemo. Hvala. Hvala, gospod Karim, za vaše postopkovno vprašanje.